Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Nadaljevali bomo z delom na tem popovdanskem zasedanju odbora za regionalni razvoj. Naša naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje. Glasovali bomo o poročilu odbora regij in sicer z naslovom Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in, in nadaljne povezovanje trgov dela. O tem poročilu smo že razpravljali, pripravila ga je gospa Dančila. Gospa Dančila je tudi danes z nami in eh, sprašujem jo, če bi pred glasovanjem rada povedala nekaj besed. Ne. Dobro. Prosim, če pripravite glasovalne kartice. Mogoče jih bomo potrebovali pri preverjanju glasovanja. dvainpetdeset predlogov sprememb je bilo vloženih, dvaindvajset kompromisnih predlogov je bilo potem oblikovanih in uh, sledili bomo glasovalnemu seznamu, ki ga imate pred seboj. Začenjamo s predlogom spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. V tem primeru uh, gremo takoj na predlog spremembe 79. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8. Tukaj imamo ustno prošljo strani poročevalke. Eh, želite kaj povedati? Ne. Pred vami je besedilo tega ustnega predloga spremembe poročevalke. Kdo je za? Proti smo vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Zdaj prehajamo na predlog spremembe 83 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. Eh, to je ustni predlog spremembe strani poročevalke. Želite kaj povedati o njem? Ne. Dobro, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3. Da, tretji kompromis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 92, uh, eh, ustni predlog poročevalke. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 16 je na vrsti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 97. Kdo je za? 97. Za proti. Bomo preverili, prosim. Glasujemo elektronsko predlogu spremembe 97. Glasujemo. Close the vote. Konec glasovanja. 21 za, 14 proti in 2 vzdržana glasova, ta predlog spremembe je sprejet. Nadaljujemo. Na vrsti je predlog spremembe 98. Ta postane brezpredmeten, ker je že bil sprejet. Dobro, kompromis 7. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Na vrsti je kompromis 8. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremljiv je 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremljiv je 23, za, proti, vzdržani, sprejeto. 24, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj gremo na predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 27 za, to je ustni predlog poročevalke. Se strinjate v redu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 107 je na vrsti. 29 je bil umaknen. 107, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30. 111. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. Zdaj smo pri kompromisu 11. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. 33, ne se popravlja predsedujoča. Gremo na predlog spremembe 119. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 123. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. 120. 120 ne, postane brezpredmeten. 124, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 14, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. zdaj pa smo pri predlogu spremembe 127. 127. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 128. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. No, oprostite, da vas nisem tega prej vprašala. Tukaj imamo še prošlo za ustni predlog spremembe. Želite kaj povedati? Ne. Predlog spremembe 129. 129. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135. Smo pri predlogu spremembe 135, ki je do nas znamo. Aha. 135 torej. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 136 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za sproti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Tega pa moramo preveriti. Predlog spremembe 37 je to. Glasovali bomo o njem. In sicer kar glasujte. Konec glasovanja ta predlog spremembe je zavrnjen. 17 za, 20 proti. Torej, predlog spremembe 37 je bil zavrnjen, zdaj pa smo pri predlogu 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 143. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 144. Prošnja za ustni predlog, bi kaj povedali ne, dobro, bomo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 145. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 146. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 147 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 148, kdo je za, proti, preverili bomo. Predlog 148, eh, elektronsko glasujemo. Close the vote. Konec glasovanja. E mhm. Uh -huh. Ok. Dobro. Imeli smo problem pri glasovanju. Eden iz ELS je bil preveč, torej moramo glasovanje ponoviti. Kar glasujemo? Glasujemo o predlogu 148. Konec glasovanja. šestnajst za, dvajset proti, torej je ta predlog spremembe zavrnjen. Predlog spremembe triinštirideset, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za naproti. Preverili bomo. Ponovno bomo glasovali v predlogu spremembe 152. Glasujemo. Konec glasovanja. devetnajst za, šestnajst proti, en vzdržan glas predlog spremljev 152 je sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48, to je ustni predlog. Poročevalka želite spregovoriti? Ne, torej bomo glasovali. Kdo je za 48. predlog spremembe? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj smo pri predlogu spremembe 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 50. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 16. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 64, ustni predlog, ne, ne želite besede, dobro. Glasovali bomo 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 69, ustni predlog. Glasujemo o njem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo kompromisom. 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 73. Kdo je za? Oziroma tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 75. ustni predlog. Kdo je za 75. predlog spremembe? Proti? Zdržani? Prejeto. Zdaj pa je pred nami še končno glasovanje. Elektronsko bo potekalo to končno glasovanje kar glasujemo. Close the vote. Konec glasovanja. devetindvajset za, šest proti, nihče se ni vzdržal, torej je poročilo sprejeto. Najlepša hvala in čestitke poročevalki. Hvala tudi vsem, ki ste glasovali. does a good job uh, with the voting. Glasovanje smo dobro upravili. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Julija 2014 je komisija sprejela akcijski načrt, da bi pomagala MSP-jem eh, izkoristiti poslovne priložnosti eh, ki jih ponuja zeleno gospodarstvo. Akcijski načrt je generalna splošna strategija, eh, ki želi izkoristiti možnosti za zeleno gospodarstvo eh, in priložnosti za zeleno rast. Odbor regi se je odločil, da bo o tem pripravil mnenje. Eh, premik na nizkoglično gospodarstvo je ena od politik, eh, ki jih mi podpiramo. Naš poročevalec je gospod Nika, ki ga danes ni z nami. Nažalost, ni mogel priti. Zato zdaj predlagam naslednje. Imamo osnutek poročila našega poročevalca lahko se odločimo, da postavimo rok za vlaganje predlogov sprememb in sicer bi to bil četrtek 5. marec. V tem primeru lahko s to točko zaključimo in počakamo na predloge sprememb. Se s tem strinjate? Poročevalci v senci se strinjate? Dobro. Če je to za vse sprejemljivo, potem bi vas vse samo upozorila, eh, da je rok za vlaganje predlogov sprejem 5. marec četrtek ob 12. Gre pa za poročilo o priložnostih za zeleno rast MSP-jev. Naslednja točka. ni treba govoriti v imenu uh, poročevalca. Ne, dobro. Thank you for shutting mouth. <laughs> okay, the next point in our agenda is uh, European Fund for... Naslednja točka na dnevnem redu je Evropski sklad za strateške naložbe. Uh, Naš poročevalec pa je gospod Lambert van Nistelrooy. Zahvaljujem se gospodu van Nistelrooyu, da je pripravil to poročilo v zelo kratkem času. Poročilo bomo zdaj predstavili eh, članom odbora. Dobili ste ga v angleščini. Danes bomo imeli razpravo o tem mnenju glasovali pa bomo na našem zasedanju marca. Rok za predloge sprememb, ki ga predlagam, je tudi četrtek 5. marca opovdne. Ampak predloge sprememb lahko vlagate samo v angliščini. Moram vas spomniti, da je časovnica tukaj zelo tesna, zelo malo časa imamo. In to so izjemni pogoji, zato vas uh, prosimo, da k temu poročilu, ki je napisano v angleščini, vlagate tudi predloge sprememb v angleščini. Rok pa je 5. marec. Tukaj tudi lahko prihranimo nekaj časa in eh, zato je gospod Van Nistelrooy sprejel, da bo poročevalec tudi za naslednjo točko na dnevnem redu in sicer uh, predlog spremembe proračuna številka 1 skozi 2015 Evropski sklad za strateške naložbe EFSI. Gospoda Van Nistelroja, prosim, da nam predstavi oba predloga. Se strinjate s tem, gospod Van Nistelroj? V redu. Potem bomo tudi skupaj razpravljali o obeh poročilih. Gospod Van Nistelroj, izvolite besedo hvala. Govoril bom v angliščini, ker pač na tem poročilu delamo samo v angliščini. Prav v tem trenutku v drugi dvorani poteka eh, zasedanje vprašanj in odgovorov vseh poročevalcev. V dvorani 4Q1 torej vse se nekaj pokriva, eh, vse poteka v istem času. Povsem prav imate. V zelenem tednu je nekaj ljudi res trdo delalo, zato da smo eh, dosegli to uravnoteženo besedilo. Eh, želeli smo tudi ostati znotraj pristojnosti odbora regi. Če pozorno prisluhnete drugim odborom, potem slišite, da uh, se veliko dogaja, veliko napetosti je v zvezi s to temo. Mm, Naprimer v odboru Ekon in v odboru za transport. Eh, naš eh, odbor ni neposredno prizadet, eh, kaj ti gre za različne instrumente. Dva različna instrumenta imamo tukaj in pomembno je, da kohezijske sklade. Uh, obravnavamo posebej, kajti ti ne prispevajo v Junkerjev načrt. Pomembno je, da to razumemo, zato da lahko eh, bolje proučimo, kaj se bo zgodilo tekom procesa. Naši skladi eh, se lahko tudi kombinirajo, lahko ustvarjamo sinergije in sam sem si prizadeval za tak pristop imamo nov sklad in vprašati se moramo, ali bo prispeval k kohezijskim ciljem, eh, k socialni, eh, gospodarski in ozemeljski koheziji. Na ta način bi morali obravnavati stvari in ne pasti v past, eh, v katero so se ujeli drugi odbori. Moramo pač ostati v okviru naših pristojnosti in dobro upravljati naše delo. Ta novi sklad, kot sem rekel, ne bi smel ogroziti drugih eh, strukturnih skladov. Če dobimo nek denar na lahek način, uh, bi lahko potem vsega usmerili naprimer v Romunijo, ampak eh, imamo ekipo, ki se bo ukvarjala s tem. Eh, nekateri ljudje, ki so udeleženi v vse to, bi lahko celo rekli, bomo sodelovali raj pri novem skladu, ker imamo tukaj več priložnosti. Ampak za ta sklad še ne vemo, kako bo deloval. V tem trenutku imam pozitiven pristop do tega sklada. Druga stvar pa je, da moramo ustvariti sinergije in to v državah, mm, kjer se izvajo projekti, naprimer raziskovalne narave, pilotni projekti, energetski projekti. Torej, ko so ti projekti v fazi, ko že dobivajo določena sredstva iz katerega od naših skladov. In to financiranje je potem treba dopolniti z jamstvi, ki prihajajo iz eh, investicijskega sklada EU. To eh, se lahko zgodi in sam sem do tega zelo pozitivno naravnan. Lahko se pomikamo še globlje na trg, eh, prevzemamo večja tveganja, ampak in tudi uredba o ESIF-u ne izključuje takih dejavnosti. Novi sklad lahko prinese tudi možnost za regionalne platforme eh, znotraj držav in znotraj regij. Torej, naš denar, denar iz tega strukturnega oziroma iz strukturnih skladov je lahko vključen in zdaj pri novem skladu govorijo o enakem načinu delovanja in o enakih organih. Lahko projekte pripravljajo celo iste skupine ljudi. kot eh, pri drugih skladih. Pri svojih predlogih sprememb sem izpostavil dve pomembni točki. Po eni strani ostajam pri prednostnih nalogah našega regionalnega investicijskega sklada in rad bi ustvaril sinergije, torej do tega sem pozitivno naravnan, kot sem rekel. Po drugi strani pa želim biti obveščen tudi o učinkih novega sklada. In tukaj gre za stvar ocene. Mogoče se lahko zgodi, da bo ta sklad že deloval in bo izvajal eh, to, kar se je pojavilo v finančni krizi, morda neke regije v Bolgariji ali Romuniji, kjer živi veliko mladih in uh, se ti mladi nahajajo v težki situaciji, lahko njihova situacija s tem novim skladom postane celo slabša. Situacija se torej na določenih območjih lahko celo poslabša, zato bi rad vse skupaj ocenil. Uh, In zato si želimo tudi te evalvacije. Pol ure sem bil na prejšnjem sestanku eh, in tam govoril samo o eh, izvedljivih projektih, ki jih banke lahko financirajo, ki se jim lahko zagotovijo sredstva. In sam bi rad več informacij pri oceni, ki bo izvedena v zvezi s tem skladom. Uh, poleg tega pa sem vključil tudi številne druge točke. Uh, veliko govorimo o ravnotežju, veliko o čezmejnem sodelovanju in čezmejnih projektih. Pomembno je to sodelovanje med različnimi državami in pa v obmejnih regijah. Uh, mislim, da je to pomembno vključiti in to sem vključil tudi sam. zelo pomembno je tudi povedati, da v dokumentu najdemo tudi uh, zapisano to komplementarno naravo tega novega sklada. Če si ogledamo javni dolg, ki obstaja v regijah in če nekaj financiramo na evropski ravni, potem ni neke dodatne uh, kakovosti nekaj eh, stvari bi lahko, nek del dolga bi lahko prenesli naprej, ampak ni eh, nekega pravega prispevka. Denar se porablja. Ampak eh, moramo biti strogi, da bo res šlo samo za dodaten denar in ne za neko nadomeščanje dolgov. Še ena stvar, ki jo želim povedati v tem prvem delu, pa je eh, geografski kriterij. Ta ni vključen in eh, sam tudi nisem prosil zanj. To pomeni, da naj bi Italija dobila toliko, Francija spet neko drugo vsoto in to ni naš način razmišljanja. Ne odločamo se o skladih na ta način. Sam sem ostal na bolj splošni ravni, ogledal sem si ravnotežje v Evropi in želim si, da bi bilo več tega ravnotežja. Eh, želim si torej, da bi eh, ekonomska, socialna in ozemeljska kohezija eh, bili vse močnejši. In potem uh, imamo še predlog spremembe proračuna, točka 5, v kateri piše, da sklad ne bi smel ogroziti posebnosti obstoječih skladov. Ta sklad ne bi smel, naprimer, delovati leto in pol, pa eh, za ne bi imeli nekega strukturnega in eh, trajnostnega pristopa. Zato sem to zapisal v peti točki. Ne gre za to, da zagotavljamo denar samo na ravni. Eh, sklada, ampak eh, gre za zagotavljanje denarja za projekte v državah članicah. Države pripravljajo projekte, ki so eh, izvedljivi, da bi bili upoštevani v tem novem skladu. In delno bodo res lahko financirani iz tega sklada, ne pa iz našega proračuna. Sem zelo odprt za vaše prispevke, predloge sprememb. Prosim, če imate kakršen koli predlog. 5. marec je tudi moj rojstni dan. Tako da eh, mi lahko eh, date darila tudi v obliki predlogov sprememb. Upam, da bomo vse probleme rešili skupaj. Hvala. Thank you very much for this very comprehensive and uh... Hvala lepa za to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 Govorila bom italijansko, čeprav vem, da bi sicer morala pisati v angliščini. Preferi. Gre za zapleteno temo, tako da bom raje spregovorila v materinščini. Hvala poročevalcu. Dobil bo predloge sprememb in na začetku bomo seveda napisali vse najboljše za rojstni dan. Torej ne bomo pozabili na njegov rojstni dan. Poročilo poročevalca in predlogi sprememb so zanimivi. Na hitro smo si to lahko prebrali in mislim, da se lahko strinjamo eh, v veliki meri z analizo, ki jo predstavlja poročevalec. Tu bi podala nekaj komentarjev, potem pa bomo seveda videli, katere predloge sprememb bomo vložili. Torej, prva pripomba ki je povezana s tem, kar smo slišali. In sicer vprašanje jamstva, ne pa dodatnih sredstev, ki bi uh, torej izhajali iz proračuna. In torej tu gre za to, da se spodbuja zasebne investitorje zato, da bi znova zagnali naložbe, naložbe, ki mora imeti določene značilnosti. Torej, to mora biti naložbe, ki spodbujajo rast in zaposlovanje. In to vrstne naložbe morajo težiti k modernizaciji naše proizvodne ali pa naših infrastruktur, medsebojnih povezav torej, da ne gre zgolj za povečanje produktivnosti. Trenutno je produktivnost v Evropi presežna, tako da si lahko zlasti želimo modernizacije naše proizvodnje in infrastruktur. Druga pripomba. Pomembno je, da imamo pravo dodano vrednost, če govorimo o jamstvih, je pogosto tako, da lahko dodelimo nekomu sredstva, če najdemo v zasebnem sektorju. No, pomembno je tudi uh, vprašanje dodatnosti. Moramo spodobuditi um, količino naložb, ne pa da zgolj nadomestimo uh, evropsko jamstvo z zasebnim jamstvom. Ne, moramo najti sredstva. In pomembno je seveda vzpostaviti sinergijo z strukturnimi skladi. To je zelo pomembno, to je tudi večkrat podarja poročevalec. Kajti imamo sistem evropskih prednostnih nalog. In ta sistem je samo en in pomembno je, da to upoštevamo tudi pri zasebnih naložbah. Torej, potrebujemo sklajenost uh, eh, teh naložb z uh, naložbami, ki jih financira strukturni sklad. Moramo se izogniti temu, da bi naložbe uh, iz Junkrevega načrta odpravile oziroma zmanjšala interes za tiste naložbe, ki imajo manjše dobičke. Mi ne smemo zmanjšati uh, naložb v, v, v, v, v tisto, kar zadeva sicer strukturne sklade potem ne bi dobili rezultata, ki se ga želimo. Potem seveda je pomembno vprašanje uh, eh, teritorijalnega ravnovesja uh, in to je primarni cilj Evropske unije, torej teritorijalna kohezija in ne moramo imeti nobenih naložb, ki gredo proti temu. Nekatere države imajo kreditno oceno trojni A in za njih vprašanje jamstev ni tako pomembno, tako da bi pri jamstvih se zlasti osredotočili na tiste države, kjer je uh, stopnja nižja in zato obstaja večje tveganje, ko gre za naložbe, tudi če je ta bolj dobičkonosna. Torej, vedno bolj gremo v smer večje uporabe finančnih instrumentov. In zato potrebujemo koordinacijo in poenostavitev uporabe teh instrumentov. Tudi, ko gre za tiste, ki jih bolj pogosto uporabljamo znotraj strukturnih skladov. In še zadnja pripomba. Če nam uspe doseči, da bomo za velike teritorijalne projekte lahko dobili sredstva iz Junkrevega načrta, in da bi torej pri teh programih lahko dosegli sinergijo z strukturnimi skladi, bi tudi s tem povečali pomen strukturnih skladov in s tem bi tudi prispevali k gospodarski rasti, zlasti v tistih regijah, kjer so najbolj trpeli zaradi krize in kjer je še velik potencial za razvoj. Torej, do 5. marca bom pripravila predlog spremem skupaj z čestitkami našemu poročevalcu. Hvala. Thank you. Thank you very much. And... Hvala lepa. Imamo tukaj še kakšnega poročevalca v senci, gospod Ruje. Hvala lepa. Ne bi želel zamuditi vlaka, zato sem se sedaj javil k besedi. Dobro, razumem to argumentacijo, da bi kohezijske sklade vključili na nekem trenutku v ta načrt. Lahko bi rekli, da bi to imelo smisel. Dejansko je bilo nekaj denarja vzetega tudi iz programa obzore 2020, vsaj eh, ko gre za namene Junkarjevega načrta in ko gre za tržni vidik kohezijskih projektov, ki bodo tukaj vključeni v primerjavi z eh, denarjem, ki je namenjen raziskavam, ki sicer nima neposrednih povratnih eh, informacij, ampak lahko proizvede razno razne izume, ki v veliki meri pomagajo gospodarskemu gospodarstvu v Evropi sem pa proti temu konceptu, da bi izbirali zmagovalce in ne strinjam se s tem, eh, čež, da ni treba, da nas skrbi ta denar, eh, ki je bil vzet iz obzora 2020, čež, da se nam bo povrnil z investicijami. Uh, to me še bolj skrbi eh, in bojim se, da tega denarja ne bomo nikoli več videli. Na zasebni naložbeniki, ki vedo, kaj počnejo, se izogibajo določenih investicij in zakaj bi potem eh, neka super država sama vedela, eh, katere investicije so primerne ali ne. Zato dvomim, da bomo kadarkoli lahko mobilizirali toliko zasebnih naložb, kot eh, je to obljubljal Juncker. Tako da ne vem, koliko izmed teh 300 mm, milijard evrov bo dejansko uresničenih. Mislim, da bi si morali ogledati resnične rezultate in si ogledati tudi drugo stran tega, o čemer si govoril Lambert, namreč o vzroku in posledici. Če se bo rast vrnila v Evropi, če bomo dosegli rezultate, potem ne moremo reči, ja, Junkarjev načrt je bil super uspeh, ker eh, morda ta rast sploh ne bo imela nič opraviti z tem načrtom. Tako da moramo biti realistični glede izgledov tega načrta in ga tudi meriti njegove rezultate na različen način. Gospod. Močaras, jaz. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na kratko. Zelo sem vesel, da sem lahko v tem trenutku v tej dvorani, prišel sem iz sosednje dvorane, kjer je potek Kalaseja, ki je obravnavala ravno Junkerjev naložbeni načrt. Tam sem dobil občutek, da sem nekje med, eh, nekje med eh, nekakšnimi bančnimi svetovalci in pa finančnimi svetovalci. In jaz sem med tistimi, ki menijo, da so nas ljudje izvolili za to, da bi poskrbeli za njihove potrebe. Tukaj, ko govorimo o tem učinku vzvoda iz 13 na 15 in tako naprej in potem spet na daljnih vzvodih, to se mi zdi, da za ljudi ni posebno pomembno. Zato se popolnoma strinjam s tem, da ne bi smeli nacionalizirati teh naložb, kaj ti poročevalec je rekel, denar privlači denar. Eh, lahko bi se zgodilo, da bi spet potem imele koristi od tega samo bogata območja. In tudi se bi naj ne regionalizirale te naložbe dobro, to razumem, ampak če bomo to privedli do skrajnosti, potem bomo na koncu investirali na kitajski ali pa na, na japonskem in to verjetno ni namen eh, tega strateškega načrta. Kaj sem želel povedati s to šalo? No, o, eh, sedaj pa malo bolj resno. Vsi, za vse nas eh, velja naslednje. Če ne bomo kratkoročno gledano poskrbeli za določen učinek, ne nekje tam v digitalni prihodnosti. Če ne bomo nemudoma poskrbeli za to, da bo Junkarjev načrt eh, se boril proti brezposelnosti, potem bo to eh, socialna, socialni neuspeh, ki bo zelo ošibil Evropo. Dobro, lepo je, da govorimo o teh multiplac, multiplikacijskih učinkih investicij. To je vse lepo in prav, ampak če to najbolj prizadete regije v Evropi ne bodo razumele kot zmanjšanje njihove mizerije in revščine, potem eh, bo pa to popolnoma kontraproduktivno za našo idejo Evrope. Mislim, da bi morali tudi drugi, ne samo finančno-bančni vidiki, temu načrtu dati dodatno socialno razsežnost in dodano urednost. Zato moramo paziti na to, ko bomo izbirali projekte, ko bomo izbirali naložbe, moramo poskrbeti, da bodo te imele pravi učinek, torej tudi učinek na zaposlovanje in še nekaj več bi rekel. Učinek morajo imeti na teh velikih borzah dela. In uh, ne more biti tako, da bomo v državi, kot je Luksemburg, uh, prešli iz. Uh, 3,0 nič na 2,9. Ne, gre, moram, gre za to, da moramo rešiti probleme tam, kjer je največ brezposelnosti. Eh, zato moramo prisluhniti tudi regionalnim oblastem, kajti oni so dosti bliže tem realnim problemom, eh, bolje poznajo razmere brezposelnosti, brezposelnosti mladih, kot pa tisti na najvišjih ravneh. Zato bomo v parlamentu morali poskrbeti za to, da ne pozabimo tudi na politično občutljivost tega Junkarjevega načrta. Vse vas vabim k temu in seveda tudi poročevalca naj ne pozabi na boj proti brezposelnosti. No, seveda moramo biti strogi pri izbiranju projektov in eh, naložb. Ne more biti tako, da uh, ima vse skupaj samo kratkoročni učinek, ampak res pa je tudi, da ne smemo se spremeniti na kakšen urad, ki bo kontroliral tveganja, ki jih nase prevzemajo banke. Hvala lepa, gospod Omrži. Hvala. Mar kratko, kajte tudi sam moram na vlak dva komentarja. Prvič, naš odbor se mora vprašati nekaj, kar se mi zdi osrednje vprašanje. Ali Evropski sklad za naložbe lahko poglobi razlike med regijami in s tem poslabša kohezijo med ozemlji? To je vprašanje. Eh, upoštevajoč vsega tega, kar smo slišali, se lahko vprašamo, ali bodo zasebna podjetja eh, predlagala naložbe le v najbolj razvitih delih, v najbolj razvitih mestih. No, tam, kjer je pa res veliko brezposelnosti, kjer si želijo eh, naložb, pa jih ne bo. Torej, naj vam dam primer. Recimo najbolj oddaljene regije. Ta imam rekordno brezposelnost in očitno je, da v trenutnih pogojih, glede na to, kar smo slišali, si ne morem predstavljati, kateri projekti bi potekali v najbolj daljnih regijah. Torej, res imamo pravo težavo s tem v zvezi. Zato ima poročevalc prav, ko pravi, da moramo se sklicevati tudi na pogodbo in spomniti Evropsko komisijo, da jo obvezujo zaveze glede ozemljske kohezije in da k temu tudi obvezujejo evropske pogodbe. Kar zadeva geografski kriteriji. Res je, da Evropska komisija ni sama pripravila svoje izbere in da ne smemo iti v smeri nacionalizacije. Vendar mi v odboru za regionalni razvoj smo, smo pa tako kategorizirali svoje regije. In če smo to storili, je to dobro, ker je dobro, da imamo kategorije regij, glede na to, katere so najbolj razvite in katere so najmanj razvite. In pravi, da Evropska unija investira v celotno Evropsko unijo in mora potem upoštevati tudi ta merila, ki jih mi zagovarjamo. Naš, naš odbor bi moral torej ravno pred tem ustrajati, kajti vsak odbor Evropskega parlamenta bo gledal Junkerjev načrt svojega vidika, finančni, ekonomski, potem pravkar je dejal nek kolega, da se mu je zdelo, kot da je na sestanku finančnikov. No, seveda se ne bomo omešavali v delo drugih odborov, vendar moramo mi zagovarjati cilje dela svojega odbora. Yes, uh, Hvala. Gospod Zeler, potem pa naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da se ne smemo preveč otežiti dela. To počnejo že v drugih odborih. Mi se moramo sredotočiti na to, kaj je pomembno za naš odbor, za odbor za regionalni razvoj. Dobro je, da imamo sedaj spet eh, prehodno obdobje, da imamo kohezijsko politiko in da imamo strukturne sklade, o katerih bomo odločali skupaj z eh, regijami in državami članicami. Eh, Evropska unija bo skupaj z državami članicami sofinancirala projekte, ki bodo poskrbeli za ustvarjanje delovnih mest in bodo s tem prispevali k ohranjanju konkurenčnosti. danes eh, razpravljamo o tem, recimo o Junkorjevom načrtu. Eh, ta načrt ima nek drug namen. Okrepil naj bi rast v Evropi. Trenutno imamo namreč različne težave v Evropi. Po eni strani imamo države v recesiji, po drugi strani pa imamo dovolj zasebnih sredstev, imamo zaro, um, denar v pokojninskih skladih, v, zavaro, v zavarovalnicah in ti skladi iščejo tudi možnost naložb. Namen tega načrta je, da tem ulagateljem pomagajo najti takšne naložbe, kjer bodo tveganja čim manjša ali pa nična. To je namen tukaj. Tako vse jaz tolmačim ta načrt. Mi se pa želimo posvetiti strukturni politiki, kohezijski politiki in uh, s tem ta načrt pravzaprav nima kaj dosti opraviti. Gre za to, da bi se naj evropska sredstva uporabila za minimiziranje tveganj. Eh, pri tem naj bi pomagala tudi sredstva Evropske investicijske banke. Tako bi uh, zasebni skladi z velikimi vzvodi, lahko rekli, dobro bomo pa mi sedaj financirali tiste projekte, ki jih države članice prej niso hotele financirati. No, zato bo na razpolago denar iz uh, večletnega finančnega načrta. In ta sredstva bodo prišla iz dveh področji. Uh, eh, torej raziskave, inovacije in razvoj in pa promet. Do sedaj nismo posegali v tista sredstva, ki so namenjena za kohezijsko in pa strukturno politiko. Vseeno pa slišim nekaj glasov, ki pravijo, če že zakaj pa ne vzamemo sredstev iz eh, področja raziskav, iz uh, ustanove za povezovanje Evrope, zakaj ne jemljemo sredstev iz obzora za leto 2020 in zakaj tudi ne iz eh, naših uh, rezerv ali pa zakaj ne uporabimo tistih sredstev, ki sproti niso bila porabljena v kohezijskih ali strukturnih skladih. In tukaj moramo mi se oglasiti in reči, ne, to se ne sme zgoditi. Uh, kajti potem bi kohezijsko in strukturno politiko žrtvovali nekemu drugemu konceptu in to mora biti naše vodilo. Kako vse skupaj tehnično gledano sedaj urediti v proračunu, s tem naj se ukvarja odbor za proračun. Torej, ali bo šel denar dejansko iz uh, ustanove za povezovanje Evrope ali uh, Torej, o tem naj odloča odbor za proračun in pa odbor za promet eh, ali pa odbor za torej itre, ko gre za. ko gre za druga področja. Mi moramo poskrbeti za to, da bodo strukturni in kohezijski skladi še vedno dobili dovolj sredstev in da se ne bodo sredstva predstavljala iz teh dveh skladov v naložbeni načrt. Tako bomo lahko ohranili kohezijsko in strukturno politiko in bomo lahko regionalno politiko oblikovali na tak način, kot smo bili do sedaj navajeni. Hvala. Hvala, gospa Rendke. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorila bom v imenu Moniki, Monike van der Vande ki je poročevalka v senci za to področje, ampak nažalost je moralo odpotovati na Dunaj. Uh, govorila bom nemško, ker je ona napisala svoje opaske v nemščini. Najprej najlepša hvala sekretarjatu in pa poročevalcu, ki je v kratkem času upravil zelo dobro delo. Uh, mnenje, zelo konkretno našteva možnosti za dopolnjevanje med ESEM in pa Evropskim strukturnim skladom. Eh, ponekod pa nekaj bistvenih točk še manjka. Ravno odbori regij imajo dolgoletne izkušnje na področju kohezijske politike in ta odbor se s to moral najbolj zavedati, kako pomembno je pomagati regijem z visoko stopnjo brezposelnosti ampak eh, EFS je popolnoma izpustil ta vidik vsega skupaj. Študija ILO ESIU eh, je dokazala, da je uspeh tega načrta odvisen od tega, ali bo uspel doseči jasne cilje, kot so ustvarjanje delovnih mest v regijami z visoko brezposobnostjo ali pa aktivno tržno politiko in pa eh, spodbujanje naložb. Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest mora biti v srčiki tega naložbenega načrta. Za strukturnimi skladi smo že razvili inštrument, ki spodbuja naložbe in jih veže na jasne kriterije cilje iz Evrope 2020 in pa partnerska načela. Zato je treba nujno v to vključiti regionalno in pa lokalno raven in pa tudi civilno družbo. Takšne Takšna načela pa v ECU popolnoma manjkajo. Mesta in regije bi morale imeti pravico predlagati eh, svoje projekte za seznam projektov, ki so upravičeni do naložb. Ehm, dopustite, da v naslednjih nekaj tednih eh, si skupaj prizadevamo za to, da bo šel naložbeni načrt v pravilno smer v ESI moramo unesti tudi izkušnje iz dela odbora za regionalni razvoj, kajti če ta narozen načrt ne bo praktično orientiral, potem nam ne bo prav nič pomagal. Hvala lepa, gospoda Mata. Hvala, hvala kolegu za hit, njegovo hitro delo. In mislim, da je nujno povdariti pomen dodatnosti imamo torej dva različna instrumenta, EFSI in strukturne sklade. In s temi skladi bi morali okrepiti teritorijalno, socialno, ekonomsko povezanost EU. EFSI žal ne izpolnjuje teh eh, pogojev in ne vem, kako bomo dosegli komplementarnost teh instrumentov. Lahko pride do tega, da bodo pravzaprav sredstva za kohezijski sklad se preusmerila v EFSI. Člen 5 uh, eh, uredbe pravi, da lahko države članice uporabijo sredstva kohezijske politike za, za izvaj svojih programov. Eh, Prvo spremembe 10 pravi, da lahko države članice uporabijo sredstva kohezijske politike in pri tem izrabijo uh, jamstva EIB. Uh, eh, in zato mora pripraviti programe. Ni težava podloge sprememb. Tudi v drugih delih eh, mm, besedila govori o tem, da treba imeti v mislih teritorijalno kohezijo, zato da zmanjšamo razlike med regami. Vendar gre za to, da želi komisija uporabiti sredstva za kohezijsko politiko za financiranje EFSI-ja. In s tem uh, bi to pomenilo, da bi države članice uh, drugače uporabile svoje sredstva Torej, mislim, da je zelo težko potem doseči eh, dopolnjevanje, kot to predlaga komisija. Uh, mislim, da se moramo resno lotiti vprašanje tega, da ne bo prišlo do izkljuvanja uporabe sredstev uh, strukturnih skladov. Potem vprašanje upravljanja EFSI-a menimo, da v teh projektih ne bo dovolj transparentnosti, ker bo pri upravljanju uh, pravzaprav sodelovalo le šest strokovnjakov. In Evropski parlament sploh nima nobenega mesta v tem upravnem odboru, ki bo upravljal skladem EFSI. Hvala, gospod Novakov, za besedo. Um, Hvala lepa. Strinjam se z gospodom Nistelrojem. Torej, čeprav ni pravil glede geografske razporeditve projektov po Evropi, to še ne pomeni, da do tega tudi ne bo prišlo oziroma do neravnovesi pri tem. Že sedaj smo bili priča velikim neravnovesem, nekatere regije so zelo dobro razvite, druge ne. Uh, in ne želimo, da bi še bolj kopičili razlike med posameznimi regijami. Eh, torej, ne samo, da se moramo izogniti prekrivanju kohezijske politike in Junkerevega načrta, še več, ustvariti bi morali sinergijo med tema dvema inštrumentoma. Samo na ta način bomo lahko izvajali večino projektov in bomo lahko poskrbeli za dodano vrednost. Ne nazadnje je to, kar eh, ljudje pričakujejo od nas. Drugič, imeti bi morali zelo pregledne kriterije glede tega, kako bomo izvirali projekte. Vsaka država članica bi morala imeti enakovreden dostop do postopka sprejemanja odločitev, tako da se moramo izogniti temu, da bi kakšna država imela več vpliva kot druga, ko bodo izbrani projekti. Prav tako bi se morali zavedati ciljev teh načrtov. Uh, Eh, in projektov. Kolikor vem, so nekatere države članice uložile projekte kot. Eh, ne vem, če bi lahko zbudili zanimanje kakšnega naložbenika. Mislim, da bi to morali biti projekti visoke tehnologije, IKT projekti in tako naprej. Skratka, jasno je treba povedati, kateri so glavni cili tega Junkareveva naložbenega načrta. Hvala. Nihče drug ni prosil za besedo, tako da dajem besedo gospodu Van Nistelroju, da se odzove na nekatere izmed pripomb. Um, Hvala lepa. Hey. Ja, vse glavne točke, ki so bile omenjene v razpravi, so že zapisane v besedilu. Če eh, obstaja še kakšna druga točka, za katero je pristojen naš odbor, sem pa to seveda pripravljen vključiti. Um, številne stvari, recimo upravljanje in tako naprej, o tem bi morali razpravljati v odboru Ekon, tako da tukaj ne smemo iti predaleč. Uh, to, kar je blestela, rekla je popolnoma res. Eh, gre za popolnoma drugačen pristop. Eh, sam sem bil v drugih odborih in če tam poslušaš njihove razprave, gre vedno samo za denar. Eh, govorijo o multipla, multiplikacijskem učinku. Rekli smo recimo pri uh, obzorju 2020 1 do 15. Um, ehm, Torej, oni samo govorijo o sredstvu, koliko bodo uložili, koliko bodo dobili povratka. Pri nas pa multiplikacijski učinek ni pogosto tako visok, ker moramo najprej recimo ustvarjati izobraževalne centre in tu je težko izračunati učinek. Uh, torej, nepovratna sredstva naj bi bila nekakšen odpadni denar. As, as said, were in the, in the whole Skratka, v celotni razpravi moramo jasno povedati, da gre za drugačne cilje, za drugačna sredstva, da smo v različnih položajih in uh, moramo se odločiti, kje lahko sploh nalagamo denar. Dobro, lahko imamo podjetja z visokimi tveganji, lahko investiramo tudi v takšna podjetja, ampak tukaj gre pa za drugačen pristop. Pogledati bomo morali, kako se bo vse skupaj razvijalo. Zato mislim, da bi morali čez dve ali tri leta pripraviti oceno kjer bi uh, mi ocenili, kako deluje ta sklad in kjer bi tudi države članice ocenile, kako sklad pri njih deluje. Lahko eh, je situacija popolnoma drugačna v Italiji ali pa recimo na švedskem. In potem lahko imamo še eno poglobljeno razpravo o tem, kaj je izvedljivo in kaj ne. kajti dobro lahko se naše, naša področja ponekod prikrivajo, ampak ne morejo pa reči, da eh, je denar za nas vržen stran. To ni res, tudi mi pri, poskrbimo za določene učinke. Ehm, um, Se pravi, poskrbeti moramo za razvoj na tistih področjih, kjer se pojavljajo najhujši problemi in tega ne bomo mogli doseči eh, samo z mm, visoko tveganimi naložbami. Eh, to moramo sporočiti. No, seveda nismo negativni do tega strateškega načrta, moramo pa pač bolj oglašati eh, to, kar mi počnemo in komisijo moramo naprositi, naj nam tukaj pomaga kajti uh, lahko slišimo odročene govornike, ki lahko rečejo, mi tukaj predstavljamo komisijo in si mislijo, kako so pomembni. Thank you. Thank you comments, uh, chair, uh, Hvala lepa. Kot predsedujoča bi želela poudariti, da je nujno, da v našem mnenju, torej mnenju odbora regij, poudarimo predvsem dopolnjevanje obeh uh, instrumentov, da poudarimo pomen instrumenta kohezijske politike in da poudarimo tudi razlike med tema dvema instrumentoma. Imamo različne cilje, sredstva dobivamo iz različnih virov, istočasno pa moramo poudariti, kako pomembna je kohezijska politika za Evropsko unijo in kakšna je njena vloga. Dobro, tako lahko pozamemo pripombe naših kolegov. Sprašujem še predstavnikov komisije, ali želi besedo, gospod Apple. Uh, giving... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želel bi se na hitro odzvati na to zelo zanimivo razpravo. Najprej bi pozdravil to, kar je povedal poročevalec in tudi to, kar je povedal gospod Seler. Ne smemo pozabiti na glavni cilj eh, Junkarevega naložbenega načrta. Ta je namreč eh, okrepiti kakovostne naložbe, spodbuditi naložbeni tok in financiranje samo ena izmed treh vej vsega skupaj. Uh, kriteriji za finančna orodja še niso, bila, še niso bili vzpostavljeni, ampak v glavnem se opadajo s tem, o čemer so govorili poslanci um, gre seveda za ekonomsko in tehnično izvedljivost, pa tudi dodana vrednost je bistvenega pomena, bistven kriterij za Junkerjevem načrtu, da torej ni do, ne prihaja do kopičanja um, e, sredstev iz sklada EFSI in seveda je eden iz glavnih ciljev tudi mobilizacija zasebnega kapitala. In to me privede do naslednje točke, ki ste, omenili, ki ste jo omenili številni izmed vas. EFSI ni podvojevanje kohezijske politike, to je inštrument, ki želi spodbuditi naložbe, Eh, tako da bomo dosegli naložbe, ki naj imajo tudi pozitivni učinek na regije. Ampak zaradi strukture ESI, zato ker želimo vključiti tudi zasebni sektor, moramo projekte izbrati glede na določene kriterije. Tukaj ne gre za pozitivno ali pa negativno diskriminacijo. Eh, načelo pa je to, da ESI ne sme imeti nekakšnih geografskih predispozicij, pozitivni učinek eh, tega sklada mora spodbuditi investicije posod po Evropi. Kar se tiče predlogov sprememb, eh, ne bom sedaj govoril o predlogih sprememb, ker nimamo dovolj časa za to, ampak nekaj splošnih pripomb. Jasno je, da bomo potrebovali oceno, kaj je potrebno, torej, mm, ogledati se bomo morali tudi, kakšna so bremena za tiste, ki bodo morali poročati o izvajanju sklada. Pomembno je, da imamo učinkovito poročanje o skladu. Eh, seveda pa je treba poskrbeti tudi za eh, uravnoteženo poročanje o tem. Potem imamo tukaj še vprašanje delegiranih aktov. Komisija ne ve, če je to nujno potrebno, ampak eh, Dobro, ogledati si bomo morali pravno izvedljivost delegiranih aktov v EFSI-ju. No, toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala, hvala lepa. Naj vas spomnim, da je rok za uh, eh, prilogo spremem 5. marec. To je tudi rojstni dan gospoda Van Nistroja. In vsa darila so sprejeta. Ja, vendar prosim v angliščini. Vse mora biti v angliščini. Naslednja točka naše dnevne redu. Je sta, te, to sta dve točki, pravzaprav 11 in 12, ki sta med sabo povezani. Poročevalec je gospod Viktor Boštinarov, ki ima zelo malo časa danes. Upam, da bo imel dovolj časa, da predstavi svoje poročilo za obe točki dnevnega reda skupaj, saj sta med seboj povezani. Ena je sprememba uredbe EU Euratom številka 1311 skozi 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Drugi pa je predlog spremembe proračuna številka 2 skozi 2015 prerasporeditev sredstev v okviru deljenega upravljanja, ekonomska, socialna in teritorijalna kohezija, trajnostna rast, varnost in državljanstvo, globalna Evropa. Poročevanje za gospod Boštinaro, izvolite. Govoril bom v angliščini, saj je to delovni jezik poročila. In skušal bom odgovoriti na določena vprašanja. Zakaj to sploh počnemo v posebnem postopku, zakaj samo v angleščini in zakaj je to treba čimprej sprejeti za to, da bi dosegli rezultate. Danes bom eh, postavili mnenje, ki sta pripravljeni za odbor za proračun in sta povezani uh, zamudami pri sprejemu operativnih programov. Obe mneni bom predstavil skupaj, saj sta med sabo tesno povezani. Kar zadeva evropske strukturne in kohezijske eh, sklade, naj povem, da jih je bilo sprejeto le 252 do konca leta 2014, to je 39 odstotkov. 75 odstotkov, to je 13 odstotkov celotne številke, je bilo v postopku prenosa skladno s členom 13.2 finančne uredbe. Torej, bili so pripravljeni za sprejetje ob koncu 2014, vendar za časovnih omitev jih ni bilo mogoče sprejeti in potem je bilo njihovo sprejetje priloženo na 2015 in na ta način se še vedno lahko uporabijo sredstva iz 2014. Vsi drugi programi 260 programov, to je 45 odstotkov, pa ni bilo ne sprejetih, ne uloženih v program prenosa. In če ne želimo izgubiti denarja za njih, je, da revidiramo eh, eh, MFF do 1. maja eh, skladno s členom 19 uredbe o večletnem finančnem okviru. Komisija je predlagala dva predloga za to in hvala komisiji za to in pomembno je, da to ne mudoma sprememo, torej oba predloga uh, torej časovno smo omejeni, zato so vsi postopki uh, le v angliščini zaradi časovnih omejitev in roki so res kratki. Roki so res zelo, zelo kratki. Ponavljam, obe mneni imata različne postopke, ko gre za vlogo Evropskega parlamenta. Eh, sprememba večletnega finančnega okvira je nekaj, kar mora vedno potrditi Evropski parlament spremembo proračuna 2000 skozi 2015, to je neposredno povezano z mm, večletnim našim okvirjem, je nekaj, kar zadeva mm, postopek eh, eh, sprejetja eh, v soodločanju. In gre za to, da prenesemo vsa sredstva iz 2014 iz poglave 1b v 2015 in tu gre za sredstva, ki niso bila sprejeta oziroma podeljena 2014, da jih prenesemo v leto 2015. Torej, regionalni in lokalni organi bodo to dobili leta 2015. Evropska komisija je dejala, da bo aktivni partner in da bo pomagala pri programiranju. In pripričan sem, da bo danes komisija še enkrat potrdila svoje zaveze, da bo eh, odigrala svojo pomembno aktivno vlogo. To je zelo pomembno in upam, da bo komisija to izjavo tudi prevedla v prakso na najbolj učinkovit način in da ne bo prišlo do nobenih zamud pri sprejetju preostalih programov potem, ko bomo sprejeli spremembe proračuna v parlamentu. Edina izjema glede dodelitev zadeva uh, programe v okviru IPE in Evropske sosedske politike instrumenta NI. Uh, ti projekti se bodo prenesli v leto 2017. Zakaj? Zato, ker je prišlo do velikih zamud pri sprejetju pravnega okvira. In gre tudi za projekte, ki so zelo zapleteni, saj vključujejo tri vrste akterjev, države članice, države kandidatke in sosednje države. In zaradi koherentnosti in zato, da bi lahko hitreje izvajali programe, uh, bi bilo dobro, če bi imeli enako logiko, kot jo imamo tudi pri drugih sredstvih. Želim povdariti, da ti programi so bili že načrtovani za 2015 in 2016 in torej ta sredstva bo mogoče uporabiti. Predlagal bi, da se strinjamo, da damo svoje soglasje, saj je to potreben pogoj, zato da lahko spremenimo večletni finančni okvir in da lahko sredstva iz 2014 porabimo leta 2015. Zlasti, ko gre za programe, ki jih nismo mogli sprejeti leta 2014 zaradi zamud. Svet se je že strinjal, da bo podprl predlog komisije, torej je zelo pomembno, da tudi mi zaključimo svoje postopke in damo soglasje parlamenta čim prej. Torej, to bi vas prosil, prosil bi vse pročevalce v sence in vse politične skupine, da res delujemo skupaj učinkovito, tako kot smo to storili že tako velikokrat. Uh, predlog spremembe proračuna 2 skozi 2015 je neposredno povezan s spremembo večletnega finančnega okvirja saj eh, pravzaprav tu v prakso prevajamo to, kar smo se odločili glede njega. Gre za prenos iz poglavja 1b, ko gre za neporabljena sredstva v 2014 in se ta sredstva prenesejo v 2015. Gre za 16,5 milijard evrov. In mislim, da ni treba, da se ponavljam edina stvar, ki bi rad dodal, je, da sem izpostavil še enkrat problem zamude pri plačilih. Tu gre za 25 milijard evrov. Takšna je bila situacija v koncu leta 2014 za vse tri sklade. Zato v mnenju prosim naj da komisija vse potrebne informacije glede situacije in glede tega, kako bo to vplivalo na situacijo leta 2017-2018 glede plačil in katere instrumente lahko uporabimo, so bomo zagotovili, da bomo odpravili oziroma vsaj ne poslabšali zamude pri plačilih. Časovnica za obe mnenji bi morala biti enaka, torej da bi sprejeli obe mnenji v odboru regiji na naslednjem sestanku ob koncu marca. Potem bi sprejeli to na plenarnem zasedanju aprila, na prvem mini zasedanju v Bruslju. Še enkrat bi se, bi se naprej zahvalil poročevalcem v senci za njihov strast, za njihovo pripravljenost, da delujejo v zelo omejenem času in zato, da razumejo, da je to edini način, da lahko zadevo pravočasno sprejemo in s tem damo državam članicam in regijam priložnost, da izkoristijo sredstva, ki so na voljo za njihove operativne programe. Hvala naprej. Vem, da predlogi sojim ne bodo možni, zato bi še enkrat prosil oziroma bi se rad zahvalil vsem vam in upam, da bomo res lahko skupaj sodelovali za to, da bomo to sprejeli tako, kot, tako, kot smo to načrtovali. Hvala. Naj še omenim, da gospod Bostinarov, tako kot Van Nistelrooy, sta morala pripraviti svoje poročila, svoje mnenje. Od teh mnenj smo se odločili na izrednem sestanku v Sezboru. Na tem sestanku smo se tudi odločili glede časovnice, se pravi mnenj ti dve mnenji bi radi sprejeli na prihodnem sestanku 26. marca. Zato je predlog sekretarjata in mene to, da bi bil rok za priložitve sprememb v angleščini prav tako 5. marca. Torej, to je rok za predloge sprememb. To pa ravno zaradi razlogov, ki ste jih pravkar razložili, dragi kolegi. Beseda je vaša, gospod Novakov. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Prepričan sem, da bo to uh, vse potekalo v enem delovnem jeziku. Gotovo bomo lahko sodelovali tudi glede tega dosjeja. No, bi pa še nekaj rad povedal. Morali imeli zelo jasne prednostne naloge, glede kaj bo financiral proračun. Realnost ni to, kar smo si želeli, ko se je oblikoval večletni finančni okvir. Torej, obzor je sivo in svet ne bo povišal sredstev obveznosti Vi ste že omenjali, zamudili bi vključili, to je resno vprašanje in morali bi predlagati mm, konkretne korake, zato da bi zmanjšali, če že ne odpravili te težave. Parlament mora imeti jasno stališče glede tega in mora imeti jasne, jasna z, z, z, merila glede plačil in glede obveznosti, kajti to ni isto. In, moramo se tudi o tem pogovarjati, zato bi se izognili zamudam. In ne na zadnje. Naslednjič bi morda morali imeti nekoliko več časa, zato da bi imeli plodnejšo razpravo, kajti določenih stvari ne bomo vključili ravno zaradi tega, ker nimamo dovolj časa in seveda se veselim sodelovanja pri tem dosjeju. Hvala. You. Hvala. Gospa Demato. Se, Saro Brvisijo. Na kratko. Ko se gledam številke 300 operativnih programov oziroma 40 odstotkov, to lahko pomeni le zaskrbljenost za me, ko vidim predlog komisije za predlog spremenja proračuna. Moramo se vprašati glede odgovornosti za to zamudo. Ne gre za to, da iščemo krivca, temveč za to, da ne bi prišlo v takšni situaciji v prihodnosti. Čim prej moramo dati našim državljanom in voljivcem prave informacije. V Italiji sedaj že vemo, zakaj gre, pogosto gre za enake težave. To je tudi podarila komisarka Kretu zlasti za jug Italije. In seveda ne smemo zanemariti zamud pri plačilih. To je velika težava ne le za komisijo, temveč za evropsko upravljanje. Pogovarjamo se 25 milijard evrov to so računi, ki jih treba plačati upravičencem. In zato se pridružujem zahtevi poročevalca, naj komisija čim prej poda informacije glede tega. Tukaj je zaobčutljivo stvar, tako po, politi, tako po politični strani, kot tudi po ekonomski in družbeni. Hvala. Bi še kdo želel besedo? Gospod Manistro, izvolite. Ik wil allereerst de, de, de collega bedanken voor de, voor de snelheid. Hvala. Kolegu za njegovo hitro opravljeno delo. Morali bi se povrniti. Eh, k vprašanju prenosa sredstev iz prejšnjega obdobja to, kar se tu dogaja, ni nič nenavadnega. V točkah 6 in 7 o, o mnenju o predlogu spremem preračuna piše, kakšna je situacija. Menim, da je komisija in dejala, da se te težave lahko razrešijo. Vendar tukaj z različne stvari. Imamo težavo z zamudo pri plačilih, to je ena stvar. In po drugi strani imamo uh, težavo s tem, kar sedaj obravnavamo. Thank you. Thank you very... Hvala lepa bi še kdo želel besedo? Gospod Bostenaro, bi se vi odzvali na kratko? Sure. Eh, na kratko. Hvala vsem, ki so soglasili. Tudi komisija se bo odzvala, če ne bomo tudi preživeli. Vendar, kar je res pomembno, pomembno je, da vemo, da se bo komisija zauzela, da bo naredila to, kar nam je obljubila in da bo res pomagala državam članicam, zato da bodo lahko odpravile te težave, do katerih je prišlo iz dveh razlogov. Prvi razlog zamude znotraj držav članic pri pripravi operativnih programov in potem še dodatne zamude, ko so se o njih pogovarjali z Evropsko komisijo. Torej, težava obstaja na dveh koncih, vendar najpomembne je, da delamo in da zagotovimo, da se situacija ustrezno razreši s pomočjo in podporo komisije in s pravim izvajanjem politike v državah članicah. To je najpomembneje kajti parlament lahko stori le eno, lahko sprejme ali zavrne dva predloga. No, ne morem si predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi to zavrnili. Vendar, če mi naredimo svojo domačo nalogo, potem tudi pričakujemo, da bo komisija opravila svojo domačo nalogo in bo pomagala eh, državam članicam preko svojih programov. Pričakujemo pa tudi od držav članic in od regij, da ko izvajo programe, izvajajo oziroma se držijo pravil. Pri zamudah smo si lani res prizadevali. Zamude so se zmanjšale, vendar svet je pravzaprav odgovoren, kajti nekatere države članice so povzročale težave in nekatere države članice niso želele razumeti, da morajo prispevati, če želijo odpraviti zamude pri plačilih. Torej, uh, hudič ne leži v parlamentu, temveč drugot. Zato zaupam, da se bo komisija eh, držala svojih obveznosti, tudi komisarka eh, Kreču in računam tudi na kolegi komisarjev da se bodo zauzeli za to, da ne bi imeli še dodatnih zamud. Sicer bomo imeli še težave 2016-2017. Eh, to bi res bilo veliko breme, ki bi na koncu pomenilo, da računi sploh več ne bi bili plačljivi in zato moramo res preprečiti takšno situacijo. To je bil velik problem. Mislim, da ne smemo biti preveč strogi in kritizirati administracije EU, kajti moramo pogledati tudi, kaj so razlogi za to, zakaj je prišlo do takšnih zamud pri sprejemanju operativnih programov. Ne želim nikogar zaščititi, če imamo 262 operativnih programov, ki še ni bilo sprejetih, kaj to pomeni? To pomeni, da imamo težave. Potem še 75 programov. Zato moramo pogledati tudi, kaj počno države članice in moramo videti, če so vlade in regije tudi morda odgovorne in moramo torej vedeti, kakšna je njihova odgovornost pri pripravi operativnih programov. To je pomembna razprava, ki bi se morala nadaljevati v našem institucionalnem dialogu z Evropsko komisijo. Hvala še enkrat za vaše prispevke in hvala za to, da ste sprejeli postopek takšen, kot je, kaj je to edini postopek, ki ga lahko izvedemo glede na časovno omejitve. Res zaupam vašo zmogljivost in eh, voljo za to, da bomo na ta način pomagali regionalni politiki, tako kot je ta odbor to že počel v preteklosti. 5. marca sicer nijem rojstni dan, vendar bom prav tako sprejel simbolična darila, vendar v angliščini. Hvala. Dobro, še enkrat bom ponovila. Rok za vložitev predlogu SPMP je 5. maja sopovdne, samo v angliščini. Hvala, gospod Bostinaro. Že večkrat smo omenjali komisijo, vendar pa komisiji nismo dali besede, tako da prosim, izrabite priložnost, da se odzovete. Thank you hvala, hvala lepa najprej. Hvala poročevalcu za odlično delo v tako kratkem času. Ta, ta dosej je res nujen, kajti kot veste, je zelo pomembno, da zagotovimo, da pregled spremembe proračuna številka 2 2015 sprejema do 1. maja, zato da ne zamudimo eh, sprejetja programov za leto 2014. Svet je sprejel 3. februarja politično odločitev na Koreperju, potem pa je še Ekofin to potrdil en teden kasneje, tako da upam, da lahko sedaj računamo na podporo Evropskega parlamenta, da, da tudi Evropski Eh, parlament svoje soglasje na plenarnem zasedanju aprila. S tem bi omogočili, da se do 1. maja uradno spreme sprememba večletnega finančnega okvira. Kot je povedal poročevalec, komisija je pripravila dve izjavi uh, za odpravo skrbi, ki so bile izražene v svetu. Prva izjava se osredotoča na vpliv prenosa obveznosti iz 2014 v plačila. S tem smo želeli zagotoviti državam članicam, da to ne pomeni nobenih sprememb, ko gre za pragove plačil znotraj večletnega finančnega okvira. Druga stvar, ki ste tudi vi večkrat izpostavili v odboru, je to, da bo komisija komisija storila vse za to, da bodo programi čim prej sprejeti, torej takoj po prvem maju. In v tem kontekstu vam lahko zagotovimo, da bomo pomagali in nudili podporo državam članicam za to, da bomo zagotovili, da sredstva, ki so prenesena na ta način, se res lahko izvršijo in izvedejo in da denar ne bo zgubljen, kar zadeva zamude. to vprašanje smo že obravnavali v kontekstu proračunskega postopka za 2015. Decembra 2014 smo imeli na zahtevo Evropske parlamenta skupno izjavo uh, glede proračuna 2015, da je bilo dogovorjeno, da ko gre za zamude pri plačilih iz 2007-2013, bo to proračunski organ potrdil pred eh, prihodnim proračunskim obdobjem, torej zelo k malu. Ko govorimo o zamudah, je tu več elementov. Imamo torej običajne zamude, obstaja pa tudi neobičajne, izredne zamude. Običajna zamuda ob koncu leta je tista, ki zadeva zahteve, ki so bile prekinjene ali ki smo bili zelo pozno v koledarskem letu. No, sedaj pa se soočamo tudi z neobičajnimi zamudami, izrednimi zamudami. No, zakaj je prišlo do tega? Zaradi eh, proračunskega primankljaja, ker nismo imeli dovolj sredstev. In raven teh, teh zamud je nevzdržna za nas. Zato pripravljamo plačilni načrt, kot je to tudi bilo dogovorjeno in v prihodnih tednih bo komisija začela dialog z, z obema proračunskima nadzornikoma, zato da bi videli, s kakšnimi ukrepi bomo zmanjšali uh, zamude, uh, Eh, do konca leta 2015, koliko je to mogoče. To je treba storiti, preden se začnejo pogovarjati o prihodnem proračunskem postopku. Zato bo komisija zelo kmalo začela ta dialog z vami in predstavili bomo več modelov in več možnosti za odpravo zamud. Mislim, da sem s tem pokril večino stvari, o kateri smo se pogovarjali, od kateri ste se ste, uh, govorili. In še nekaj glede programov IPA in ENI. Ko gre za te programe, smo prenos priložili na 2017 in naj povem, zakaj imamo takšen drugačen pristop glede teh skladov. Jasno je, da ti programi so takšni, da zahtevajo več časa, saj moramo sodelovati s partnerji iz držav kandidatk in iz sosedskih držav. To je prva stvar. Druga stvar pravna podlaga za IPA in za ENI je bila sprejeta kasneje kot za strukturne sklade. Torej, pravno podlago smo sprejeli marca 2014, pravno podlago za IPO in za ENI. Tudi zato je prišlo do razlike. Podoben pristop smo predlagali leta 2008 v prejšnjem programskem obdobju, ko smo eh, tudi neizkoriščene sredstva predstavili na kasnejše obdobje kot za ostale sklade. Torej, hvala še enkrat za vašo pozornost in za vašo podporo pri tem politično pomembnem dosjeju. Hvala vam, hvala gospod Boštinarov smo zaključili naše delo glede dveh točk na dnevnem redu. Naj vas spomnim, da ko smo sprejeli dnevni red, smo dodali še eno točko na dnevni red glede delegirane uredbe komisije z 13. februarja 2015, ki spreminja delegirano uredbo številko 480 iz 2014 glede uredbe 508 iz 2014 Evropskega parlamenta in sveta. Komisija je sprejela ta delegirani akt zato, da bi upoštevala to, da je vstopilo v veljavo uredba o evropski pomorski in ribiški politiki. Torej, v in eh, sklad za pomorstvo in ribištvo in spremembe uredbe o skupnih določbah. To je tehnični predlog. Od 13. februarja je to bilo posredovano parlamentu v vseh jezikih, na to pa smo vam to posredovali še po elektronski pošti. Evropski parlament mora sprejeti predlog za resolucijo in mora povedati, če se, če ogovarja temu delegiranemu aktu, skladno šlo na 105. Lahko pa tudi zahteva podaljšanje eh, roka za uložitev ugovora. Če odbor ne bo storil nič, potem bo delegani akt sprejet. Bom kar dala besedo predstavniku komisije, da nam predstavi namen tega delegiranega akta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 mogli čakati na sprejeti uredbe eh, za pomorski in ribiški sklad, tako da smo imeli zgolj sklis na prihodnjo uredbo o tem skladu. Potem, ko je bila sprejeta ta uredba maja 2014, smo pa lahko spremenili prejšnje sklice v delegiranem aktu in vključili torej sklice uh, uredbe, ki je stopilo veljavo. Poleg tega smo spremenili prilogo 3. Tam so eh, seznami podatkov, ki jih je treba shraniti v računalniški obliki. In tam smo spremenili sklic glede zasebno-javnih partnerstv. In eh, to je novembra obravnavala skupina za zrejene akte. Bili so tudi na vrsti strokovnjaki obsega parlamenta in naslednji korak je bil to, da smo o tem obvestili parlament in svet. To se je zgodilo februarja in sedaj teče dvomesečni rok. Če ne bo uh, nobenih ugovorov, potem bo ta delegirani akt stopil v veljavo. Okay. Thank you. Uh Hvala bi še kdo želel spregovoriti? No. No, uh, ne, no potem pa predlagam, da odbor ne prosi za podaljšanje roka za ogovor. Se s tem strinjate? Dobro. Predlagala bi, da je predlog za spremembe. 3. marec opovdne. Torej, do takrat lahko uh, pošljete kakršen koli osnutek resolucije, ki ugovarja temu aktu. Je to spremljivo? Da. Hvala. O tem smo pogovorili kasneje. Hvala. Naslednja točka je razno bi kdo kaj povedal pod točko razno? Ne. Pod točko razno, potem pa naj vam povem, da bo naslednja seja odbora v četrtek 26. marca od 9. do 12.30 in potem od 3. do pol sedmih popovdne. Hvala tolmačem za njihovo podporo pri našem delu. S tem zaključujem sestanek. Vendar prosim koordinatorje naj ostanejo na našem sestanku za zaprtimi vrati. Hvala.